dichiarazioni di voto sulle Dobra, zložitve glasov. Um, sklepih Evropskega sveta, gospod Hanan, prosim. Torej, prosim kolegice in kolegi, da hitro zapustijo dvorano. In kolega, kolega Anna, prosim, da poda svojo obrazložitev glasu. Hvala, gospod predsedujoči. Pogosto sem imel občutek, da eh, parlament ni v stiku z realnostjo, ampak v odzivu na zmanjšanje bonitete se mi zdi, da smo že klinično nevrozni. Vidimo to zmanjšanje bonitete ne samo soverenih držav euroobmočja, temveč tudi sklada, ki naj bi zagotavljal jamstva in reševal v evrokrizi. In to je zelo čudno. In kaj delamo? Mi enostavno ne poslušamo več in delamo, kot da bonitetne agencije poročajo nekaj, kar pravzaprav sploh ni problem. Gospod Brok je, Brok je rekel, to je eh, pravzaprav samo zarota ameriško-angliškega bloka proti evroobmočju, da bi s tem uničili evro, gospodarji. Ni eh, druge rešitve, kot da se lotimo problemov. Ne moremo eh, izboljšati vremena s tem, da enostavno spremenimo vremensko napoved. Torej, če eh, nekako uničiš, razbiješ to steklo, ki kaže, kakšno bo vreme, ne moreš spremeniti s tem vremena. Hvala, Anan. Sedaj pa je na vrsti gospod Fox. Uh, Hvala, gospod predsedujoči kar zadeva sklepe sveta, ki so bili sprejeti prejšnji mesec, želim povdariti naslednje. Mi v Evropskem parlamentu si delamo utvare, če mislimo, da smo edinani demokratski glas v Evropi. Govorimo veliko o metodi skupnosti, vendar v resnici moramo razumeti, da je medvladna pogodba, da Eh, jo podpisuje 26 eh, demokratičnih držav, ki so odgovorne državljanom. Moja država se je odločila, da ne bo sodelovala. Mislim, mo, torej želimo evroobmočju, pa kljub temu vse najboljše pri reševanju problemov. Moram povedati, vključ določitev eh, davka na finančne transakcije v to rezolucijo je neprimirna. Eh, to, tu gre za nekaj drugega. Mi moramo eh, Evropo narediti bolj konkurenčno in ne smemo sprejemati novih davkov, ki škodijo razvoju in rasti Evropske unije. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Kolarska Bobinska. A je gospa Kolarska Bobinska v dvorani? Nije. Gospa Swinburne. Oziroma je. Ali me slišite? Sedaj ja. želim podati obrazložitev glaso, glasu. Pred eh, nekaj leti, eh, še ni tako dolgo od tega, ko smo razpravljali o Lizbonski pogodbi. In ni še dolgo od tega, da smo izvedli tudi različne referendume v nekaterih državah. Sedaj pa ne nadaljujemo z izvajanjem Lizbonske pogodbe, temveč na, eh, zaradi eh, eh, namir določenih vlad eh, italijanske in, eh, oziroma francoske in nemške, eh, delamo korake nazaj in to ni dobro. Namesto, da bi izboljšali politiko skupnosti, namesto, da bi krepili inštitucije, namesto, da bi bolj tesno sodelovani, se postopno demontira Lizbonsko pogodbo in proti temu je treba ukrepati. Hvala. Gospa Swinburne. Glasovala sem proti medvladnemu sporazumu in s tem ne glasujem proti vsebini tega sporazuma, ampak glasujem proti temu, da parlament sploh spreme stališče o tem. To ni eh, pogodba Evropske unije in kot takšne ne bi smeli obravnavati. Kriza se nadaljuje. In zdi se, da večina dosedaj predlaganih rešitev, zapletenih rešitev, kompleksnih finančnih konstrukcij ni pomerilo trge. Medvladni sporazum bi lahko bil hitrejši način za dogovor in pa boljši način, kako bi trgi lahko razumeli, kaj je potrebno storiti. Ampak, eh, ker je to že vključeno v šestorčku o ekonomskem upravljanju, ne vem, zakaj bi moral parlament izgubljati čas eh, s tem sporazumom. Če eh, potrebujemo medvladno pogodbo za to, da države članice izpolnjujejo svoje obveze, ki so del sekundarne zakonodaje, zakaj izgubljamo čas zakonodajo tem? Eh, v tej hiši, če se države članice ne morejo dogovoriti o zakonodaji, kako lahko jim potem zaupajo investitorji. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Džati Markis. arvoisa puhemies pelkään pahoin että eu on jälleen luomassa sääntöjä. V Evropski uniji tukaj spet obstajajo pravila, ki se jih nihče ne drži. E, potrebujemo pravila, te moramo potem spoštovati in ohraniti moramo tudi konkurenčnost Evropske unije cilji so takšni, da ne verjamem, da jih bodo države članice dosegle. V tej fazi bi bilo najboljše, če bi sprejeli nek program, ki bi bil tudi izvedljiv, poleg tega pa bi se morali osredotočiti na rast in na ohranitev delovnih mest. Evropska unija ne upošteva tega, da še vedno obstajajo davčni, um, davčne oaze, uh, proti temu bi se morali boriti in to v tem trenutku. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Pite Kajnen. Hvala lepa. Stališče parlamenta se mi zdi tukaj izredno pomembno. Eno izmed osnovnih načel Evropske unije je ta, da je potrebno spoštovati, je to, da je potrebno spoštovati pravila in da je potrebno spoštovati skupnostno metodo. To je del demokratičnega procesa. Če bi sedaj bili iz političnih razlogov prisiljeni v to, da smo morali izključiti določene države, je sedaj potrebno pravila izvajati v okviru skupnostne metode, kakor smo to tudi, počeli tudi v primeru šestorčka. Spoštovati moramo običajni zakonodajni postopek pri izvajanju teh pravil. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Zaborski. Grazie, signor presidente. Nemohla sem glasovati za spoločne uznesenje. Hvala lepa. Nisem mogla glasovati za to skupno resolucijo. Ne strinjam se s tem, da parlament državam članicam odreka pravico, da se med seboj pogajajo. In to kot enakovredne č, eh, partnerice. Če želimo se uspešno boriti proti krizi, moramo najprej ponovno si pridobiti zaupanje finančnih trgov to, da sedaj iščemo neke nove načine iskanja denarja za neočinkovite projekte, to nas je že a priori pripeljalo do te krize. To se mi zdi samo pot do novega zadrževanja, pravzaprav je to pot v peku. Enako velja za davek na finančne transakcije in tako naprej. Hvala lepa. Sedaj pa sledi obrazitev glasov o poročilu Florence. Besedo dobi gospod Anan. Za eno minuto. You, Mr... Hvala lepa. Presenetil me je to nekaterih pripomp, eh, da je Britanija ločena od Evropske unije, da bi morali iti svojo pot eh, in tako naprej. Ehm, pogosto se zato uporablja nek slab uh, ton, ampak uh, meni se zdi to konstruktivna podlaga uh, za nadaljna pogajanja. Jasno je, da nočemo biti del te nove pogodbe in uh, ni nujno, da je to forum za nove integracije. Uh, morda bi se lahko mm, osredotočili tudi na davčno harmonizacijo in na ta način bi se, Evrop, bi se Združeno kraljestvo našlo še bolj eh, zunaj Evropske unije. Eh, nekako bi bili zaprti v nekakšni školki eh, in bi opazovali Evropsko unijo kot neko območje proste trgovine z še nekoliko mm, demokratičnega sodelovanja. Na ta način bi izgubili nekoga, ki se skozi pritožuje in bi dobili pravzaprav koristnega soseda, gospod Tenok. Hvala lepa, sam sem glasoval za poročilo Florence. V zadnjih 20 letih smo bili priča vedno večjemu lastništvu in pa širjenja eh, osebne električne opreme. Tehnologija se še naprej zelo hitro razvija in eh, zadovoljuje povpraševanje po visokotehničnih izdelkih. Eh, in zato je naša zakonodaja postala Eh, zastarela. Enako velja za, za te naprave, ki zelo pogosto zelo hitro postanejo zastarele. Zato jih je potrebno ustrezno reciklirati. Evropska unija mora podpirati cilje, ki jih je na tem področju zastavila komisija. Pozdravljam tudi to, da naj malo prodajne trgovine ponudijo tudi zbiralnike za odpadno opremo. Strupene snovi, ki izhajajo iz eh, neustreznega shranjevanja te odpadne opreme, ne spoštuje naših ciljev. Našim državljanom dolgujemo čisto okolje na celotnem območju Evropske unije. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospa Pitekajnen. Hvala lepa. Podpiram ta zakonodajni predlog. Zdi se mi, da vsebuje nekaj, kar eh, si vsi želimo, tudi komisija si želi tega. Želimo spoštovati učinkovitost naših eh, surovin. Istočasno pa še vedno manjka jasno ločevanje kovin iz odpadnega materijala. To ločevanje bi morali obstajati po, vsej, po vsem svetu. Imamo veliko odpadne električne opreme in zato potrebujemo takšno strategijo. Hvala, gospa Basesko, je naslednja. Hvala lepa, glasovala sem za to poročilo, kajti uložila sem kar nekaj predlogov sprememb k tej direktivi in ti so prinesli koristne spremembe. Zlasti pojasnevanje glede zbiranja odpadne opreme. In eh, še nek pomembni vidik je tudi osredotočenje na strateške surovine in pa strategija za spodbujanje ponovne uporabe in recikliranja. Eh, potrebni so tudi ukrepi za dvigovanje osveščenosti. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bodo programi upravljanja z odpadki uspešni. Pozivam komisijo, da naj spodbuja izmenjavo dobrih praks na tem področju. Romunske oblasti so pripravile spletno stran, ki nudijo informacije o zbiranju in recikliranju električne in elektronske odpadne opreme. Leta 2007 smo začeli s tem problemom in na ta način sedaj zbiramo več takšne opreme. Ta program je zelo uspešen. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Mesarošu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 Različne študije kažejo na to, da se samo 85 odstotkov te opreme zbere, ampak samo 30 odstotkov je tudi pravilno obravnavane. Um, vsi sektori, ki so udeleženi pri zbiranju te odpadne opreme, morajo imeti skupno strategijo. Trenutno veljavna direktiva se ne izvaja na enakovreden način v vseh državah članicah. Državam članicam moramo pomagati posamezna odpadna elektronska oprema mora biti zbirana na selektivni način in med zbiranju te odpadne opreme seveda nastanejo določeni stroški. Uh, Eh, te stroške je potrebno poštevati tudi pri, cenu, teh, pri ceni teh naprav. Predlog sem podporil. Hvala lepa, gospod Mesaroš. Gospa Swinburn, eh, to poročilo se mi zdi zelo uravnoteženo. Mm, uravnoteženo je to, kar naj odloča Evropska unija in pa to, kar naj odloča države članice. Ključnega pomena je, kako bodo izračunani cilji glede zbiranja odpadne opreme. Eh, po letu 2013 bomo imeli umestni cilj in pa potem uh, še od leta 2020 ambiciozen cilj 56 uh, odstotkov. Uh, države kot je moja smo se odločile, da bomo postavili še bolj ambiciozne cilje, tudi do 85 odstotkov. In upam, da bo komisija pomagala tistim državam članicam, ki se soočajo s težavami pri izpolnjevanju teh ciljev. Zakaj je potrebno zvišati uh, delež elektronske opreme, eh, ki se reciklira. Eh, dobro, to je sicer pomembno, ampak moramo dati možnost državam članicam, da izberejo svoje lasne izvedljive cilje. Države članice bodo morale poskrbeti za to, da se bodo njihove zaveze spremenile v realnost. Hvala lepa. Gospa Swinburne, sedaj pa dobi besedo gospod eh, Kelly. Uh, Hvala lepa. Najprej želim čestitati kolegu Karl-Heinzu Florencu. V zvezi s tem poročilom je opravil odlično delo. Um, to dobro delo je spoznala tako industrija, kakor tudi poslanci. To je zelo pomembno področje. Vedno več elektronske in električne opreme se pojavlja na trgu in zato je pomembno, eh, da se to opremo tudi na primer način odlaga in se jo reciklira. Potrebno je končati z nepravišnjimi praksi, kot je izvoz te odpadne opreme v tretje države. S tem predlogom bomo lahko eh, koristili okolju, zaščitili redke vire in pomagali izboljšati zdravje naših državljanov. To je nekaj, kar lahko prinese koristi za vse državljane. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Tenok. O poročilu Kriste Klas. Hvala lepa, glasoval sem za to poročilo o dajanju v prometu in uporabi biocidnih pripravkov. Mislim, da je ta svežen primeren. Eh, Biocilj, prejšnja direktiva bo sedaj nadomeščena z boljšo alternativo. Glavni cilji bodo ohranjeni in ohranili bomo tudi dvostopenski postopek. Zase, ko gre za kemične aktivne učinkovine, in eh, še vedno bomo ločevali normalne in pa problematične sestavine. Zato bo zakonodaja učinkovita. Kompromisni svežen eh, za snovi, ki so obravnavane z biocidnimi eh, pripravki in pa določbe glede zaščite podatkov, so pomemben korak. To omenja poročilo. Na ta način se bomo izognili podvojevanju študij, ki se izvajajo na živalih. Menim, da bo poročilo tudi bolj enostavno za razumeti in na ta način se bo tudi boljše izvajalo po Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči, glasovala sem za to poročilo. Biocidni pripravki so v široki uporabi v kozmetični, prehrambeni industriji, tekstilni industriji in tako naprej. Zato moramo na previden način regulirati uporabo biocidnih pripravkov. Potrebujemo uravnotežen pristop za avtorizacijo teh pripravkov in moramo ohraniti visoke standarde, ko gre za javno zdravje centraliziran sistem avtorizacije bo imel pozitiven učinek na evropski ravni in poleg tega bodo ukrepi za označevanje proizvodov, ki so obravnavani z besednimi pripravki. Eh, to je dobra ideja. Na ta način bomo dobili boljšo informacijo in pa boljšo zaščito naših potrošnikov. Prav tako cenim eh, to, da je bilo posvečenega nekaj prostora akumulativni naravi biocidnih pripravkov, eh, tukaj še nimamo ustreznih definicij in analiz in dobro je, da smo poskrbeli tudi za napredek na tem področju, da bomo dobili boljše smernice od komisije. Gospod Jar je naslednji. Hvala lepa. Evropski parlament in pa države članice so se danes dogovorile o novi verziji uredbe o biocidnih pripravkov. Eh, pozdravljam to, da bomo imeli centraliziran postopek avtorizacije besednih eh, pripravkov in da se bodo morali za te potruditi tudi zunani proizvajalci. Tudi uh, tretji proizvajalci se bodo morali držati visokih standardov, če želijo prodajati svoje proizvode v Evropski uniji. Z vidika kmetijstva je pomembno to, da so biocidi še vedno na razpolago, kajti te naši kmetje potrebujejo. Mislim, da nam je uspelo doseči dober kompromis, ki eh, omogoča trajnostno uporabo biocidnih pripravkov in pa zmanjšuje tveganja pri uporabi letih. Tudi pri tej temi smo na pravi poti in eh, seveda se ne bomo o tem zadnjič, se nismo s tem zadnjič ukvarjali v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, gospod Jar. Sedaj pa besedo gospa Swinburne. Hvala lepa. To, da smo obdržali možnost uporabe biocidnih pripravkov, je bistvenega pomena za industrijo, gospodinstva in pa za našo celotno skupnost. To poročilo je uravnoteženo eh, in hkrati ponuja visoko zaščito človeškega zdravja in pa živalskega zdravja. V procesu ocene učinkovin v postopku avtorizacije biocidnega pripravka Eh, bo eh, podvrženo določenim standardom, tako da bomo lahko zagotovili visoko stopne zaščite, ker imam tudi sama ozadje eh, izobrazje iz kemije. Pozdravljam to, da bomo sedaj imeli tudi obdobje desetih let za postopno odpravo nekaterih strupenih snovi. Je pa še vedno dobro, da se bodo lahko te snovi uporabljale na nadziran način. Uh, Eh, to je pomembno zlasti za pesticide, ki se naširoko uporabljajo v moji regiji, v Walesu. Um, postopna odprava je boljša kot pa neka trenutna prepoved. Eh, prav tako bo s to direktivo omogočen enotni trg za biocidi v celotni Evropski uniji. Hvala. Sedaj pa prehajamo na poročilo BOV. Besedo dajem gospodu Teneku. Hvala lepa, glasoval sem za poročilo BOV o dobavni verigi. Eh, glede na to, da je kmetijstvo zelo mm, učinkovito, učinkoviti sektor, da popraševanje po hrani vedno raste, je težko zagotoviti dobiček kmetom ob vsakem času. Zakonodaja, ki jo predloži Evropska unija, lahko pogosto zniža globalno konkurenčnost naših kmetov. V tem poročilu obstaja priporočilo, da bi naj zelenje iz prvega stebra ostalo neka, naj bi bilo možnost izbire. Eh, dodatna določila bi lahko dodatno obremenila kmetijsko industrijo v času, ko bi se mi vsi morali zauzemati za to, da bi izvali ravno obratne okrepe. Hvala lepa, gospod Tenok. Besedo dobi gospod Pitekajnen. Hvala lepa. Prav tako kot uh, učinkovitost virov je naša naloga zagotoviti tudi to, da lahko zagotovimo, da bomo imeli dovolj prehrane na evropski in pa na globalni ravni. Podpiram to odlično poročilo, um, ki govori o tem, da potrebujemo ukrepe v vsaki stopni dobavne verige. Moramo nadzorovati, kaj se proizvaja, na kakšen način, s kakšnimi kmetijskimi sistemi kakšno podporo je treba temu nuditi. Vse to bo poskrbelo za to, da bomo dobili kakovostne, kakovostna živila in to po vsej Evropi. Na isti način podpiramo tudi biološko raznovrstnost in pa zmanjšamo vpliv kmetijstva na okolje. Hvala lepa. Gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem za poročilo kolega Boveja, ker sem mnenja, da na kmetijskem trgu mora mehanizem cene poskrbeti za to, da se koristi nakomerno porazdolijo. Dobavna veriga je danes zaznamovana z pomankanjem komunikacije. Poleg tega pa se tu pride, prihaja do koncentracije na velika podjetja, kupna moč prebivalstva pada. V kmetje, ki delajo, ki, ki živijo in delajo v bolj um, obrobnih regijah in v gorskih regijah, so tu na slabšem in moramo investirati tudi v boljšo dobavno verigo. In kaj lahko komisija ponudi tukaj kmetom? Prejeti morajo tudi informacije o denarju, ki je na razpolago za obrobne regije in v strukturnih skladih. Hvala, gospa Besesko, gospod Jar. Hvala, gospod predsedujoči, z današnjim poročilom opozarjamo na pomemben problem v kmetijstvu. V preteklih letih so proizvodni stroški zrasli bistveno več kot pa cene. Potrebujemo poštene pogoje za vse tržne deležence, zato potrebujemo tudi socialno tržno gospodarstvo. To pomeni, da mora politika ukrepati, kadar pošteni tržne razmere niso podane. Pri kmetijstvu je problem v tem, da imamo veliko kmetijskih obratov, potem imamo še nekaj, ki je sredno mero pri predelovalni industriji in pa veliko uh, zelo uh, izdelano prodajo in tu potem kmetje potegnejo kratko. Trenutno kartelno zakonodaja pa tudi ne preprečuje dogovarjanja cen in jo je treba prilagoditi zato, da bo bolj učinkovita. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Kelly. Hvala lepa. Z veseljem sem glasoval za to poročilo in z veseljem prisluhnil in sodeloval pri razpravi danes zjutraj. Razprava je bila res dobra in konec konca se moramo lotiti te pomembne teme, saj je vprašanje dobičkov, ki jih ustvarjajo multinacionalke, zelo pomembno zelo majhen dobiček pa ustvarjajo kmetje, nekateri sploh no, nikakršnega in to moramo popraviti. Moramo zaključiti slabe prakse, predvsem kar se tiče nekaj ključnih področji. Kajti moramo popraviti te krivice in le tako bomo zagotovili pošteno obravnavo kmetov. To moramo narediti, kajti danes so velike, velika podjetja tiste, ki vse skupaj nadzirajo in to ni poštena situacija. Hvala, gospod Keli. Sedaj nadaljujemo z poročilom v zvezi z neravnovesjem v verigi preskrbe s hrano. Besedo dajem gospodu Keliju. Hvala lepa. Tukaj se lahko pravzaprav navežem na prejšnjo temo. In rad bi še enkrat podaril, da se res moramo zadeve lotiti na ravni proizvajalcem, predelovalcem, pa predvsem na ravni multinacionalk. Tako lahko zagotovimo enako za vse ob, v tej um, živilski verigi in tako bomo pravili dobro delo. Naloga je velika in čaka nas veliko dela, da jo pravimo. Hvala, gospod Kelly. Sedaj pa vesolska strategija Evropske unije. Besedo ima gospod Henan. Hvala, gospod predsedujoči. Vesolje je vedno spodbujalo domišljijo določenih ljudi in raziskovanje vesolja se je v hladni vojni nekako zdelo kot tudi nek način vojskovanja. Tudi če pogledamo, kako je eh, gospod Širak nekako želel tukaj nadvladati vesolskemu imperializmu ZDA. Uh, In uh, nekako bi si želeli, da bi kakšnega francoza poslali na Luno in to seveda je odvisno od tega, katerega. No, ampak to je postal skoraj popoln simbol Evropske unije zadnje volitve. Ko smo jih sprožili, smo imeli volilno skrinico v orbiti in tam je pokazalo, kakš, se je pokazala, kakšna Evropska unija, nepovezana, nevredna sploh tega, da se jo pogleda in popolnoma odvija ločena od trdnih tal. In uh, eh, pogledajte na to tudi, ko si ogledujete zvezde. Hvala. Gospod Tenok. Gospod govori brez mikrofona, tomači ga žal ne slišimo. Glasoval sem za poročilo Patričelo, kajti zasluge grejo do Evropske unije, da se bolje poveže pri vesoljski tehnologiji in eh, tako bi lahko tudi izboljšali vesoljsko tehnologijo in bi s tem izboljšali naše gospodarstvo in naše življenjske pogoje. GPS satelite bi lahko izboljšali zato, da bi bili bolj uh, učinkoviti in bolje skrbeli tudi za varno, varen promet. Uh, Hkrati pa bi lažje koordinirali tudi dobrine, ki, strgujejo, ki, se, ki se prekladajo tudi z ladjami. Lahko bi tudi se lotili okoljskih vidikov in tukaj marsikaj izboljšali. GMS pa bi morali financirati tudi z večletnim finančnim okverjem. Uh, ne bi pa smeli tukaj obremeniti dodatno držav članic za te namene. Hvala, gospod Tenok. Sedaj pa besedo dajem gospe Svinborn. Hvala. Poročilo o vesolski strategiji za Evropsko unijo podaja kar nekaj pametnih predlogov na področju, kjer lahko skupni veri pomagajo k napredku. Z Evropsko strategijo bi olajšali pridobivanje sredstev in raz, v raziskavah, tako da bi imeli zelo inovativen napredek in uh, tu bi lahko Evropa zelo napredovala. To je posebej pomembno, predvsem, če si ogledamo, kako konkurenčen je trenutno svet. Hkrati pa vesolska tehnologija zagotavlja tudi veliko napredka pri vsakodnevnih izdelkih, ki jih potrebujejo naše državljani. Uh, Ta tehnologija je vedno bolj pomembna. Tukaj bi lahko tudi bolj vključili Galileo, navigacijski problem, pr, sistem in marsikaj bi se dalo izboljšati v Evropi. To je področje, kjer lahko najdemo dodano vrednost za Evropsko unijo. Hvala, gospod Svimborn. Sedaj pa poročilo Karona v zvezi z preprečevanjem nastajanja živilskih odpadkov. Besedo ima gospod Henen. Hvala. Lukašenkovo diktatorstvo v Belorusiji je včasih opisano kot zadnja sovjetska operacija v Evropi, ampak to spregleda celotno kmetijsko politiko z centralnimi načrti, z državno podprtimi cenami in tako naprej. Večkrat smo že uh, eh, pozdignili glas proti SKP in pa škodo, ki jo naredi predvsem recimo v državah v Afriki, kako slabo vpliva na gost na inf, kako pospešuje inflacijo, kako izkrivlja uh, situacijo na podeželju in kako slabo pliva na države, kot je moja, ki je neto voznica. Predvsem pa je slabo, kako se osredotoča denar na določen krok ljudi v državah članicah, ki pa niso njeno kmetje. Plačila se loči od zemlje, številne institucije, nevladne organizacije in pa individualne osebe dobivajo denar od Evropske unije. In to je nekako popolnoma zgrešeno, zgrešilo namen, ki si ga je zadala Evropska unija. Rekel bi, da je to najboljši mehanizem za Evropske unije, za to, da se denar prenese iz eh, revnih na. Uh, Iz bogatih na revne, če bi ga pravilno izvali. Hvala, gospod Tenok. Hvala glasoval sem za spremembe v tem poročilu v skladu z, oziroma z, z, zaradi krize in uh, lakote, ki je razširjena po svetu, je treba zmanjšati živilske odpadke. Zato se moramo bolje koordinirati in izvajati več ukrepov. Nekaj, kar poudarja poročilo, je to, da morajo da tudi pravila v samih eh, trgovinah niso enaka. Pomembno je, da se dovoli trgovinam, da prodajajo izdelke po zniženih cenah, ko se bližajo roku zapadlosti. V nekaterih državah članicah je prepovedano prodajanje po zniženih cenah upam, da bi boljša koordinacija med državami članicami pomogla k temu, da se bo situacija spelila. Kolego Danielu Henenu pa bi tudi rekel, da bi naj reformirajo svojo stranko v prihodnosti. Hvala. Gospod Piper, hvala gospod predsedujoči. Z veseljem sem se strinjal s tem poročilom in ga potrdil. V Evropski uniji letno skoraj 90 milijonov ton uporabnih živil pristane v odpadkih. In uh, nespremljivo je, kar neznosno je, da skoraj polovica živil med proizvodno in oskrbo la, eh, tudi pristane v odpadkih. Tu moramo mi imeti božjo domišljijo. Od komisije zahtevam natančnejšo analizo vzrokov in natančneje moramo preučiti tudi razlike po državah članicah. Če imamo kot potrošniki glavno odgovornost za to potrato, pa moramo biti politično bolj iznajdljivi. Uh, In en, en, en vidik je zagotovo rok trajanja živil, ki pogosto izhaja iz pretirane previdnosti. Na polskem naprimer pravi na mesto roka trajanja piše najbolje, da izdelek porabite do takrat in takrat. Torej, naučiti se moramo od tistih, ki najbolj trajnostno ravnajo s svojimi živili. Hvala lepa. Ehm, Elena Basescu. Gospa Basescu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasovala sem za poročilo, za poročilo Karona. FAO je svarila pred neenakim situacijam na področju živil na svetu in, in zato moramo tukaj zagotoviti za neko ravnovesje, hkrati pa preprečiti živilske odpadke. S tem bomo zagotovili osnovo varstva oskrbe z živili. To je pravica državljanov in državljanke Evropske unije in celega sveta. V Evropi sto osemdeset kil odpadkov pride na osebo Torej, 180 kil se vrže v smeti, hkrati pa ljudje v Somaliji stradajo. Število ljudi, ki se, le, ki se premalo prihranjujejo, je tako visoko kot nikoli in vesela bi bila, če bi leto 2013 lahko razglasili za leto proti živilskim odpadkom. Hvala. Gospod Jar, hvala. Eh, Evropski parlament se je ta teden ukvarjal z osrednjo temo v industrijskih državah, torej živilski odpadki in vesel sem tega, kajti v Evropski uniji se približno pol proizvedenih živil odvrze v odpadki, torej polovica teh živil ne pride do tja, kamor so namenjeni, namreč potrošnikom. Rad bi še dopolnil kolega Piberja. Moramo imeti boljšo domišljijo, In to poročilo je pravi korak v pravo smer, potrebujemo pa oprijemljive in sprejemljive akcije. Podaril pa bi še nekaj, kar me kot kmeta vedno znova. Uh, jezi, moramo tudi zaključiti obstoječe osnovne eh, toko kroge, kaj ti preli slej pač pride do tega, da živila niso primerna za uporabo in trenutno se zgodi, da se uničijo in da se ne uporabijo naprimer kot eh, krma za živila. In tudi tu prosim komisijo, da um, dovoli, da se živila, ki se ne smejo več uporabljati za ljudi, da se lahko uporabijo pa vsaj za živali. Hvala, gospa Svinborn. Hvala. Glede na pritiske, ki že obstajajo na naše kmete, da proizvedejo več za manj viri, se zdi, da to poročilo bira pravi ton. Globalna populacija bo porasla na 9 milijard do v naslednjih letih in zato bi bilo smiselno, da živilske odpadke vključimo v živilsko strategijo. Podpiram koordinirano strategijo po celi Evropski uniji, kjer bi se ustanovila tudi mrežo, v kateri bi se izmenjala najboljše prakse za zmanjševanje odpadkov. Ta mreža se mora tudi osredotočiti na nadaljne raziskave in razvoj in izboljšati tehnologije za obravnavo oziroma obnovo teh živil, predvsem za eh, pridobivanje energije dodatno poglavje je tudi embaliranje, tudi temu je treba nameniti dovolj pozornosti in pa porabi živil. Moramo zagotoviti konkurenčen trg v ekonomski učinkoviti obliki, vendar pa moramo biti previdni, da ne bomo uh, tržnih rešitev zamenjali z preveč obremenjujočo zakonodajo. Hvala, gospod, gospod kolegica, gospod Kuka. Hvala. Vprašanje od živilskih odpadkov je naraščajoč program v Evropski uniji, ki se odraža v celotni živilski verigi. V tem kontekstu pozdravljam predlog Evropske komisije za zmanjšanje živilskih odpadkov do leta 2020. Upam, da bo poročilo, za katerega smo danes glasovali in ki sem ga podprl, prispeval k temu cilju. Strinjam se z besedami komisarja Potočnika da v trenutni situaciji, kjer številne države na svetu trpijo zaradi pomankanja hrane, je, so živilski odpadki, ki jih proizvedemo v Evropi, tako nespremljivi in neodgovorni iz moralnega, okoljskega in drugih vidikov. Vendar pa je treba ljudi obvestiti ne le o. Uh, izvoru teh eh, odpadkov, ampak tudi o načinu, kako se lahko jih zmanjša. Podpiram tudi to, da bi se leto 2013 razglasilo kot leto proti živilskim odpadkom oziroma za boj proti živilskim odpadkom, zato da se res eh, to uporabi kot orodje za osveščanje ljudi na tem podnebnem področju. Hvala, gospod Kelly. Hvala lepa. Ko sem raziskoval to temo, sem bil kar šokiran nad številkami, koliko gospodinstv zavrže na tisoč evrov vrednost vredno, um, odpa, uh, živil. In nekaj je treba narediti proti temu, ker je to ogromno denarja. Statistike kažejo, da se tudi do 60 odstotkov živil, ki se proizvedijo ne po rabi in to je treba spremeniti in ozavestiti je treba potrošnike. Treba je tudi upoštevati toplogredne pline, emisije toplogrednih plinov za proizvodnjo živil, ki se jih ne porabi. Potem pa treba pogledati tudi drugo plat, torej um, uporabo teh odpadkov v namene pridobivanja zelene energije. Hvala, sedaj pa še gospod Repo. Hvala lepa. Tudi sam sem glasoval za, za to poročilo. Če skoraj 80 milijonov ljudi v Evropski uniji živi na meji revščine ali pod pragom revščine in če je nekaj milijard ljudi na svetu, ki imajo težave z oskrbo živili, In če se 180 ton živil na leto por, od, od, zavrže, potem moramo takšno potrato preprečiti, saj etično, gospodarsko in socialno ni sprejemljiva. Potreba, upoštevati je treba tudi okoljske vidike. Neuporaba živil je res nesmiselna in s tem dejansko mečemo denar skozi okno v odpadke. Hvala, gospod Repo. Torej, torej, dobili smo seveda tudi ustrezno stališče komisije in, komisije in sveta.